stvari po členu 163 poslovnika. Naslednje zasedanje bo potekalo jutri, 16. septembra od 9. do 15. in od 15. do 11. ure. Dnevni red je že objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta, s tem pa je današnja seja tudi zaključena.